njihovega uh, uvajanja na trg. Verjamem, da, bodo te jasno, da se bodo te stvari jasno prikazale in upam, da bo tudi glasovanje ustrezno in pozitivno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ljotar. S tem zaključujemo to razpravo. Jutri opovdne pa bo glasovanje. El punto siguiente del orden del día es el informe Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Kramerja o industrijskih emisijah, o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Gre pa za prenovo direktive oziroma besedila. Eh, torej, komisija bo zamenjala eh, ekipo. Zdaj torej začenjamo z razpravo. Začeli pa bomo seveda najprej z predstavitvijo gospoda poročevalca Kramerja, ki ima na voljo 4 minute, potem pa še 2 minuti na koncu razprave za zaključek. Izvolite, beseda je vaša, gospod Kramer. Hvala, gospod predsedujoči. Timing tukaj ni ravno najboljši, kajti nizozemsko moštvo bi še vedno želel gledati, ampak vseeno, vsega pač človek ne more narediti. Upam, da bodo vseeno zmagali, čeprav ne bom uh, gledal. Gospod komisar, gospod predsedajoči, jutri bomo končali z obravnavo svežnja zakonov, o katerih razpravljamo dve leti. Ne zato, ker bi uh, bili bile stvari sporne, temveč zato, ker smo vmes imeli evropske volitve, pa tudi e, nova pogodba, Lizbonska pogodba je začela veljati, pa smo morali nekatere stvari še urediti. Vendar, danes bomo morali razpravljati in jutri glasovati o kompromisu, ki ga je treba podpreti, čeprav e, je včasih eh, treba pač e, odstopiti morda od svojega stališča. Zakaj gre? Gre za okoljske zahteve, ko gre za industrijske eh, obrate. V Evropi bi želeli uresničiti načelo najboljše razpoložljive tehnologije, torej BAT. In mislim, da smo našli eh, kompromis, eh, ki ga bo tudi komisija oziroma komisar Potočnik pozdravil, Saj upam tako, zato ker bomo lahko v prihodnosti 52 tisoč industrijskih obratov v Evropi lahko vključili v napore za najboljše razpoložljive tehnologije. Veliko krat so mi ljudje povedali, da je predrago uporabljati te najboljše razpoložljive tehnologije, da bi, če bi to hoteli narediti, ogrozili konkurenčnost našega gospodarstva, zlasti v času krize. Ampak eh, nekateri so v preteklosti trdili, da je vzhodna Nemčija gospodarsko propadla zaradi tega, ker ni sledila tehnološkemu razvoju. Vsaka industrija, vsak obrat, že zaradi svojega obstoja mora uporabljati in investirati v najboljše razpoložljive tehnologije, da je lahko konkurenčen in da seveda zmanjša eh, izpuste emisij. Danes imamo torej priložnost eh, sprejeti zakonodajo, ki nam bo omogočila izboljšati stanje. Drugi del eh, te direktive pa so veliki korilni obrati, Že pri prvi eh, IPPC direktivi smo eh, se dogovorili, da bomo do leta 1920 oziroma 1923 eh, zahteve, kar zadeva mene vrednosti emisij izpustov v zrak, izuzeli kot izjemo. Vendar sedaj se moramo vprašati ponovno, ali je to res smiselno. Imamo sicer razprave o Eh, zelo okoljsko, varnostveno usmerjenih ukrepih, ampak po drugi strani, kadar govorimo o določenih obratih, eh, popustimo. Države članice pravijo, da so te zadeve predrage, eh, da nacionalna pravila še niso pripravljena. Vemo, da komisija že grozi za kaznimi nekaterim državam članicam, ker ne spoštujejo dogovorjenega, ampak tako pri industrijskih obratih, kot tudi pri velikih korilnih eh, napravah, to so predvsem tiste naprave, ki eh, jih poganja premog, je tudi možno uporabiti BAT načelo, torej najboljše razpoložljive tehnologije. Tudi te tehnologije lahko v takšne naprave ugradimo. In zaradi tega bomo danes torej končali z obravnavo o nekem zakonodajnem svežnju, ki mislim, da bo boljši kot tisto, kar sedaj velja. In zato vas vse vabim, da podprete te predloge. Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so zadnji dve leti eh, sodelovali z menoj. Hvala za vašo podporo in hvala za to, da so skoraj da vse politične skupine sedaj podprle ta predlog. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kramer. Skratka, še slabše pa bi bilo, če bi bili na voljo, eh, če bi vi imeli predstavitev jutri zvečer, se pripričam, glede na to, da bo jutri igrala Nemčija. Sedaj pa gospod Potočnik, gospod predsednik, eh, poslanci in poslanke, spoštovani gospod poročevalec, dobro večer sem skupaj tudi sam sem športni nadušenec, tako da vam lahko pritrdim, ampak eh, dobro je vedeti, da nizozemska vodi trenutno s 3 proti 1, če vas to nekoliko potolaži. Ampak predlog, o katerem trenutno razpravljamo, je vsekakor vreden tega, da smo tukaj in ne pred ekrani. Namreč eh, smo na pragu sporazuma o industrijskih emisijah, kjer bomo lahko zmanjšali emisije iz največjih industrijskih virov v skladu z ambicioznimi okoljskimi cilji. Hkrati pa imamo s tem tudi priložnosti za ekoinovacije in za okrepitev trajnostnih proizvodnih metod v pomembnih sektorjih naših gospodarstv. Vendar pa do te točke ne bi prišli, če ne bi Evropski parlament zelo trdo delal na tem pomembnem dosjeju. Zato bi se želel um, zahvaliti in čestitati poročevalcu gospodu Kramerju, kot tudi odboru za okolje in varno hrano za odlično delo, ki ste ga opravili na predlogu direktive o industrijskih emisijah. Ta direktiva predstavlja pomemben korak naprej pri nadzoru industrijskih emisij v Evropski uniji. Trenutno smo v položaju, ko industrijsko onesnaženje predstavlja uh, 40 odstotkov prahu, 30 odstotkov dušikovih oksidov in 60 odstotkov žveplovega dioksida. Prav tako vemo, da na lokalni ravni izvajajo razli, na razne načine eh, najboljše razpoložljive tehnologije. Zato je jasno, da status quo ni zadosta ne le z vidika zaščite okolja, temveč tudi z vidika izkrivljanja konkurence. Krepitev dveh ključnih elementov zakonodaje, torej uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij, ki mora postati pravilo in tudi spremenjene ravni emisij za glavne sektorje, ta dva vidika sta absolutno pomembna in vesel sem, da Evropski parlament deli to mnenje. Če bomo eh, sedaj delovali, bomo zagotovili, da bodo inst industrijske obrati po Evropski uniji ščitili okolje in tudi eh, zdravje naših državljanov. S tem pa lahko tudi spodbujamo ekoinovacije. Delo Evropskega parlamenta, kot sem že omenil, je bilo ključno pri doseganju sporazuma, ki ohranja integriteto okolja, eh, ki gre v smeri pristopa komisije in eh, ki gre v smeri ciljev, ki smo jih prej le sanjali. S tem Evropski parlament kaže dejansko zavezanost k zmanjšanju odnesnaževanja iz industrijskih virov. Komisija lahko sprejme kompromisni svežen in to dejansko je kompromis, da dosegli, potrebujemo kompromis za, ta, uh, za to drugo obravnavo in upam, da bo tudi parlament zauzel enako stališče. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej bo besedo dobila gospa Gardini v imenu Evropske ljudske stranke. Gospa, imate dve, minuto, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pravzaprav sem želela čestitati poročevalcu gospodu Kramerju, kajti res je prišli smo do določenega rezultata in šli smo v smeri, v kateri smo se želeli iti. To dejansko je bilo zelo tvegano področje za spravni postopek, ampak slišala sem, kar je povedal gospod komisar. Vsem nam je jasno, da imamo tukaj v rokah zelo zapleteno področje dela. Pravzaprav smo se vračali v leto 1900. 96. To je zelo pomembna sprememba direktive IPPC. Že to veliko pove o pomankljivostih zakonodaje, ki trenutno velja. Rada bi vas spomnila, da nove države članice so pravzaprav eh, pred sodiščem eh, in eh, pravzaprav, ki jih komisija toži zaradi neukrepanja na tem področju. To pomeni, da je veliko ljudi moglo strniti vrste iz različnih političnih vrst, različnih ustanov, iz različnih držav. Vsi smo uh, se morali odločiti za težke izbire, ampak danes lahko z vsem prepričanjem rečem, da smo po mojem mnenju prišli do najboljšega možnega rezultata. S tem ščitimo konkurenco okolje, industrijsko politiko in evropska delovna mesta. po eni strani imamo s tem direktivo, ki opredeljuje dožnosti, ki jih morajo izpolnjevati vse države članici, hkrati pa je v vanjo ugrajena tudi določena mera prožnosti, ki je tudi potrebna in upam, da bo ta prenovljena direktiva začela veljati takoj in da bomo s tem zmanjšali administrativne stroške in da bomo tudi na dolgi rok z njo okrepili evropsko industrijo. Hvala lepa v imenu socialisten demokratov za tri minute, gospa Ulfskok, izvolite gospa. Eh, Hej, Talman, jaz vil börja med at eh, takka Holger. Ja, hvala, gospod predsednik. Najprej bi se iz vsega srca zahvalila gospodu Kramerju za vse opravljeno delo in za vse predloge, ki jih je predložil, kajti delo na tej direktivi je bilo zelo pomembno. S to direktivo pokrivamo več kot 50 tisoč obratov, to pomeni veliko delovnih mest. Hkrati pa to seveda pomeni, da s tem obravnamo velik ko veliko emisij, ki vplivajo na naše življenje in zdravje. Seveda ta direktiva ni popolna, vendar pa smo z njo dosegli pomemben napredek v smeri, v kateri želimo iti. Edini problem, ki še ostaja, je pravzaprav ta, da dopuščamo preveč odstopanj, kljub dejstvu, da se um, izpuščajo žveplov dioksid in druge emisije. Konzervativi uh, Ci so tukaj imeli večino v svetu kot tudi drugi, ampak veselim se, da bomo jutri glasovali o tej prinovljeni direktivi, kajti potrebujemo stroge in dosledne izjeme za dejansko samo tiste izjeme in primere, kjer je to upravičeno. To je izjemno pomembno, tako da bomo tukaj dejansko imeli red in jasnost in da bomo lahko zagotovili, da to vrstna pravila o izuzemanju ne bodo zlorabljena. Glede uh, bat in referenčnih dokumentov, to je zelo pomembno. Industrija lahko na podlagi teh dokumentov sedaj izvede potrebne prilagoditve. S tem lahko poskrbimo za to, da bo imeli predpogoje za to, da industrijski obrati, ki najmočneje odnesnažujejo okolje, dobijo našo pomoč. Hkrati pa skrbimo tudi za boljšo izvajanje obstoječih eh, predpisov in najboljših razpoložljivih tehnologij, tako da ne bodo imeli um, konkurenčne prednosti tisti obrati, ki ne omejujejo svojih emisij. Poskrbeti moramo za varnejša delovna mesta in poskrbeti moramo za to, da bodo drž druge države članice uh, obveščene o to vrstnih uh, eh, najboljših razpoložljivih tehnologij, da bo tukaj nekaj vrste enakopravnost. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Alde, gospod Devi, za dve minuti in pol. Z gospodom Kramerjem se ne strinjava vedno glede okoljske zakonodaje in do, glede stopnje, v kateri je treba to zakonodajo izvajati. Vendar pa mislim, da so pri tem primeru dokaj blizu naše stališče, kljub temu, da so bili številni njegovi argumenti nacionalistični, kajti on je argumentiral, da ko gre za to zakonodajo, da Nemčija to zakonodajo učinkovito izvaja oziroma učinkoviteje izvaja kot katerakoli druga žla, članica, ključno z mojo državo. To pomeni, da je po njegovem Nemčija v konkurenčno slabšem položaju. In to bi lahko veljalo za številne eh, vidike okoljske zakonodaje, da moramo imeti enakopravne možnosti in da je to zakonodajo treba izvajati enakopravno in enako v vseh državah članicah, če bi hoteli preprečiti konkurenčne prednosti določenih držav članic, ki ne vlagajo v izboljšave. Zdaj smo prenovili to zakonodajo. Morda je nismo nekoliko bolj, pripravili bolj ohlapne, ampak ugotovili smo, da prvega ukrepa države članice niso izvajale. S tem smo pravzaprav um, rešili položaj določenih držav članic. Tudi Združene kraljestvo se lahko sedaj oddahne, čeprav ni storilo vsega, kar je storila Nemčija. Zato sprašujem gospoda komisarja, kaj je v tej zakonodaji, ki, kar zagotavlja, da bodo države članice dejansko storile to, kar morajo storiti. Hvala lepa, gospod Davis. Sedaj pa za skupino zelenih. Gospod Eckhout za tri minute in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekoliko kratek bom, kaj ti še vedno nizozemska igra proti Urugvaj, seveda je še, še vedno 3-1, verjetno bomo prišli v finale, ampak kljub samo bom kratek, ker bi se rad videl zaključek te igre. Glede te direktive, to je zelo pomembna direktiva za kakovost do zraka, za vse prebivalce Evrope. In tem pogledu sem resnično razočaran zaradi poteka stvari. Veselim se, da je gospod Davis sedaj kritiziral svojo lastno regijo, kajti dejansko je to tista država, članica oziroma vlada, ki je vedno nasprotovala to vrstnim um, procesom. In Anglija ima trenutno tri centrale, kjer ki povzročajo več onesnaženja zraka na nizozemskem kot vse druge naprave in obrati uh, na nizozemskem. Tako lahko vidimo tudi, kako sega ta tema preko nacionalnih meja. Nemčija in nizozemska so te pogoje in pravile resnično dobro izvajale, medtem ko Združeno kraljestvo več let ni storilo ničesar. Tako da ta zakonodaja bi dejansko sedaj morala postati strožja in to je dejansko zelo pomembno. In Združeno kraljestvo se je vedno branilo v svetu proti izboljšavam. Vsekakor sem jaz za to, da je treba to zakonodajo izboljšati, kajti jasno lahko vidimo, da imamo sicer na voljo še 12 let, ampak potem bo treba um, elektrarne na uh, premog v Združenem kraljestvu in tudi drugod. Uh, Eh, prilagoditi strožjim pravilom, tako da bomo zaščitili vse državljane Evropske unije. Za to gre. V bistvu smo za te zakone, za to zakonodajo, glasovali bomo za njo, vendar pa bomo to storili z bolečino v srcu, kajti. Ves čas poslušamo o tem, da potrebujemo enakopravna pravila, ko pa gre za izvajanje teh pravil in za doseganje čistega zraka, potem številne države članice stopijo korak nazaj in ostanejo ob strani. To je resnično obžalovanja vredno. Mislim, da morajo vse države članice uh, ravnati enako, po enakih pravilih potrebujemo čist zrak, zato bomo, moramo glasovati za vendar pa mislim, da je vseeno bil storjen uh, napredek in upam, da sedaj že ni konec tekme nizozemske. V minuto in medijo. Najlepša hvala, sedaj pa minuta in pol v imenu EKR skupine gospod Kalanan. Hvala, gospod eh, predsedajoči. Upam, da razočaranje gospoda Ajkauta v zvezi s to zakonodajo ne bo tako veliko, glede na to, da nizozemska očitno zmaguje v nogometni tekmi. Žal Anglija ni več na svetovnem prvenstvu, ampak kaj hočemo. Najprej bi se v zvezi s samo tematiko, o kateri razpravljamo, zahvaljujem eh, gospodu Kramerju za uh, delo, ki ga je opravil, ki je bilo dolgotrajno in ki uh, je upošteval celo vrsto zelo različnih stališč. Na koncu smo prišli, mislim, da do spremljivega kompromisa. Nihče ni dobil vsega, kar je hotel, ampak to je pač eh, tipično za evropsko zakonodajo. Nihče ni zadovoljen, države članice niso zadovoljni, poslanke in poslanci niso ne vem kako zadovoljni. Gospod Ajkaut bo verjetno kasneje bolj zadovoljen, ko bo nizozemska zmagala, ampak kljub temu se mi zdi, da je to kar dober rezultat. Kompromisi so dobro ravnovesje med eh, zahtevami, da zaščitimo okolje, po drugi strani pa upoštevajo tudi skrbi nekaterih držav članic, ki bi morale eh, predčasno zapreti celo vrsto svojih obratov. Na ta način bi seveda zaščitili okolje, ampak eh, gre tudi za dolgotrajne cilje, ki jih ne bi dosegli, če bi morali predčasno zapreti celo vrsto obratov vse izboljšave, bo vedno nekdo moral plačati. Na koncu je to potrošnik, v Evropi pa imamo recesijo in moramo najti dobro ravnotežje med zaščito okolja in dragimi modernizacijskimi ukrepi. Hvala, gospod Kalanen. V imenu skupine GUE, eh, tri minute, gospod Ferreira. Gospod predsedajoči, gospod komisar, gospod poročevalec, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Nova direktiva ustvarja bolj zahteven, ambiciozen okvir za industrijske emisije. Hočemo izboljšati varovanje okolja, pa tudi eh, prebivalce, zlasti tiste, ki živijo ali delajo v blizu industrijskih obratov. Če si sedaj ogledamo te emisije posameznih eh, škodljivih snovi in če hočemo sedaj prilagoditi velike korilne naprave na nove zahteve, ki izhajajo iz najboljše razpoložljive tehnologije, potem tukaj moramo seveda upoštevati ustrezna načela. Moramo varovati okolje, pa tudi človekovo zdravje z novimi tehnologijami, pa tudi z uvajanjem znanstvenih dokazov v prakso. Mislim, da je to nekaj, kar moramo zlasti uporabiti, ko gre za emisijo toplogrednih plinov, eh, CO2-ja in eh, drugih emisij. Kajti v ta namen moramo doseči ustrezne določbe, ki bodo bolj pravične in ki bodo eh, upoštevale tudi varovanje okolja. Zaradi tega bi pri tej drugi obravnavi, ko govorimo o trgovanju z emisijami eh, NOx eh, in CO2, morali eh, upoštevati tudi uporabo novih eh, kuriv, alternativnih, eh, ki jih lahko v Evropi nekateri že uporabljajo če hočemo še naprej zniževati emisije, potem moramo vedeti, da obstajajo razlike med različnimi državami članicami. Vsaka država ima svoje proizvodne sisteme, možnosti proizvodnje in sposobnosti držav članic prilagajati se modernim zahtevam so različne. V okviru kompromisa, ki smo ga dosegli, mislim, da nismo šli dovolj na eh, dovolj ambiciozno v celotno delo. Gre za eh, prehodne nacionalne načrte držav članic, ki jih eh, na nek način nismo dovolj upoštevali. Države članice morajo imeti možnost sprejemati dodatne ukrepe varovanja okolja, ki gredo preko zahtev te eh, direktive. To zlasti velja v zvezi z eh, toplogrednimi plini. Želimo, da novi okvir, ki ga bomo sprejeli, eh, dopolnimo tudi z skupnostnimi ukrepi, na podlagi katerih bomo moč eh, modernizirati nekatere obrate in tehnologije. Raziskave, znanstvene projekte je treba podpreti, da bomo najboljše razpoložljive tehnologije lahko v prihodnosti uporabljali. Hvala. Naslednji je gospod Rosi, minuto in pol v imenu AFD. E Onorevoli kolegi, provedi. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, zakonodaja, ki je danes pred nami, je med najpomembnejšimi v tem sklicu Evropskega parlamenta, po mojem mnenju. Besedilo, ki smo ga obravnavali v odboru, Eh, smo sprejeli, čeprav je delegacija Severne lige glasovala proti. Naše stališče v zvezi z industrijskimi obrati in recikliranimi eh, in tehnologijami za reciklažo niso bili upoštevani. Ampak vseeno, po tej naši razpravi v odboru je prišlo do izboljšanja besedila. Sveda vsakdo v industrijskem sektorju mora zmanjšati emisije, da ne bi onesnaževal okolja, vendar tega ne smemo narediti tako, da bomo zadušili evropsko industrijo. Boljši rezultati, kar zadeva zniževanje emisij, ne smejo eh, pomeniti zapiranje obratov. To pomeni, da bo do države z hitro razvijajočimi se gospodarstvi eh, samo profitirale od tega. Kitajska je naprimer pred nedavnim eh, zagotovila, da ne bo spoštovala nekaterih eh, že sprejetih zavez, kar zadeva uporabo premoga kot eh, koriva. Gospodarski subjekti eh, izven Evrope bodo na ta način torej pridobili eh, sprednost. Sedaj prehajamo na govornike, ki govorijo v lastnem imenu. Prvi je gospod Skila Kakis, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospe in gospodje. Kompromis, ki smo ga dosegli z svetom, o katerem bomo glasovali jutri, je zelo pomemben, ko gre za zmanjšanje industrijskih emisij v Evropi s pravnega stališča smo torej dospeh v času, ko se soočamo z velikimi okoljskimi izzivi in uh, gospodarsko krizo. Imamo torej nacionalne uh, načrte prilagajanja za velike industrijske obrate in če si ogledamo položaj v moji državi, v Grčiji, moram reči, da smo nekatere prilagoditve opravili. istočasno pa je to negativno vplivalo na tisoče delovnih mest. In to je nekaj, kar moramo imeti v mislih sedaj, ko uh, milijarde evrov vlagamo v modernizacijo teh obratov, istočasno pa povzročamo brezposelnost. Če si ogledamo oskrbo z električno energijo, mislim, da se tukaj nič novega ni zgodilo v zadnjem času. Če torej poskušamo sprejeti ukrepe, ki so enostranski, kar smo do sedaj delali, bo to v nekaterih regijah povzročilo veliko škode, stroškov. Slasti, ko gre za enotni energetski trg. Veliko časa torej uh, še, si še moramo vzeti, da proučimo dejanski položaj v vsaki državi članici posebej in da eh, te ukrepe začnemo izvajati z omejenimi stroški. Torej, kompromis, ki smo ga dosegli s svetom, je vseeno dober. Hvala. Minuto sedaj dajem eh, besedo gospodu Jo Lajnenu. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Komisar Potočnik se je zahvalil temu parlamentu, ker smo bili tako uh, odločni in strajni in da smo prispevali k sprejemu tega uh, predloga direktive in s tem naredili korak naprej. Hvala tudi Holgerju Kramerju, poročevalcu za odlično opravljeno delo, pa tudi vsem poročevalkam oziroma poročevalcem v Senci, ki so delali na tem našem cilju, da počistimo zrak v Evropi. Evropska energetska in okoljska agencija nam je pri, pripravila uh, poročilo, ki je precej pesimistično, ko gre za eh, prašne delce, za dušikove okside in tako naprej je situacija še vedno precej slaba. Sedaj pa imamo to prenovitev direktive, in eh, ta naj bi nam omogočila večji nadzor. Eh, upam, da boste kot komisija ustrajali, da eh, brez velikih izjem in brez izgubljanja časa resnično začnemo z izvajanjem nadzora. Direktiva iz leta 96, predhodnica je torej stara že 14 let. Nove države članice, kot je Poljska, sicer lahko razumem, da imajo težave, ampak starih držav članic pa ne razumem v vseh teh letih so naredili zelo malo. Argumenti, ki smo jih tukaj slišali, delovna mesta, visoki stroški, ja, že veljajo, ampak če predal dolgo čakate, so potem stroški lahko še bistveno večji in v tem primeru ne morete uporabljati inovacij in najboljše razpoložljive tehnologije. Želim torej veliko uspeha tudi velikim korilnim napravam oziroma njihovim upravljalcem. Žal eh, pa niso ti edini, ki imajo zaradi zakonodaje velike težave. Hvala, gospod eh, Lajnen. Sedaj pa gospod Šen, Tošenovski, eno minuto. Na sniževanji emisij nebezpečnih látek. Kar se tiče zmanjševanja teh snovi, je seveda gre za, za pomembne zadeve hkrati pa se ne smemo zadovoljiti le za administrativno potjo. Gre namreč za velike vplive na ekonomijo. Eh, lahko bi se nam zgodilo, da se obrne situacija, da bi morali zapirati eh, industrijske obrate in v tem primeru bi bili potem stroški še bistveno večji, kot če eh, se podamo na pot raziskovanja optimalnih rešitev mislim, da ne smemo pritisniti le na podjetja, da bodo eh, uporabljala čim boljše dostopne tehnologije. Kaj ti? Dejansko moramo najti čim boljše rešitve za to, da bo čim manj eh, emisij. In govorim to stališča človeka, ki je bil 16 let župan in predsednik zelo kompleksnega območja, industrijsko kompleksnega območja, eh, katerem, pri katerem pa smo našli zelo dobre rešitve skozi razpravo. Gracias. Hvala, kolega. Za dve minuti sedaj dajem besedo gospej Pitikajnen. Tämä teollisuuspäästödirektiivi tuo tosiaan tiukommat päästö. Hvala, gospod predsedujoči. Direktiva o industrijskih emisijah velja za prašne delce, žveplove um, emisije pa tudi dušikove. In ta direktiva naj bi uh, izboljšala situacijo, kar zadeva kakovost zraka v Evropi. Sama obžalujem to, da je v tem kompromisnem dogovoru še vedno veliko izjem oziroma odstopen. Mislim, da na ta način ne eh, izboljšujemo uh, konkurenčnosti naše industrije. Ravno obratno, v Eh, strategiji Evropske unije 2020 se moramo osredotočiti na rast gospodarstva, konkurenčnost in tako naprej. Druga stvar, ki jo obžalujem v tem predlogu, je naslednja. Kar zadeva tla. In onesneževanje tal, tukaj nismo naredili nobenega napredka. Direktiva o kakovosti tal je seveda zahteven zakonodajni akt, ampak upam, da bo komisija tukaj hitreje napredovala. S kompromisom, ki smo ga dosegli s svetom, sem zadovoljna, ko gre za načelo najboljše razpoložljive tehnologije. Čeprav je res, da so evropske varnostne mreže bile izpuščene iz tega kompromisa. Vseeno, ta direktiva omogoča državam članicam, da izvajo še strožje ukrepe, ko gre za toplogredne pline. Upam, da bo komisija v prihodnosti, ko bo ta direktiva eh, izpostavljena pregledu, vključila tudi emisije eh, CO2. Najlepša hvala, gospa Pitikajnen. Sedaj pa minuto in pol dalem, dajem besedo gospodu Pavlu Pocu. Děkuji, pane predsedo, pane komisarze, važeni kolegi. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovani kolegi, najprej bi se rad resnično zahvalil gospodu Kramerju za izjemno delo, ne le stališča stroke, ampak tudi stališča eh, dogovarjanja, kajti priti do tako dobrega uravnoteženega kompromisa je resnično nadčloveški napor ta prenova bo končno pripeljala do harmonizacije postopkov na evropski ravni, zmanjšala bo administrativno breme in eh, omogočila strezno izvajanje zakonodaje. V moji državi so seveda nekatere civilne pobude, ki niso povsem zadovoljne z rezultati tega trialoga, ampak Treba je reči, da tudi če Evropski parlament ni uspel uveljaviti vseh svojih zahtev, smo vendarle prišli do zelo dobrega, močnega kompromisa, ki bo pomemben za okolje, ne le v Evropi. Kar se tiče uh, uh, nacionalnih ukrepov, seveda nekatere stvari se bodo upočasnile, hkrati pa bo eh, dalo to možnost industriji na podlagi premoga, da bo vendarle v steznem času rešila vse težave kar se tiče eh, varovalnih mehanizmov, veste, da bo Evropska komisija eh, obnovila, re, eh, znova ocenila ustrezne ukrepe. Torej, zagotovo imamo tu neko prožnost, ki bo zagotovljena in po jutrišnjem glasovanju bodo nacionalne oblasti lahko upoštevali oziroma bodo morali prevzeti odgovornost in pristojnost za, eh, za to prenovljeno besedilo. Hvala lepa. Hvala, kolega. Sedaj za dve minuti gospod Sonik. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Industrijske emisije in zakonodaja za njihovo nadzorovanje naj bi o, zaostrili. Zlasti to velja za velike obrate, industrijske obrate in velike korilne naprave. Ta direktiva bo imela bistveno vlogo, kar zadeva izboljšanje naporov na področju zmanjšanja industrijskih emisij. Gre za določbe, ki se nanašajo na več naprav, ne samo na velike kurilne naprave. Energetski sektor ima seveda svoje značilnosti, tukaj še nismo uh, dosegli neke uh, skupne energetske politike. Pri nas na Polskem 75 odstotkov električne energije proizvajamo v termoelektrarnah. V našem delu Evrope, na Polskem in drugod obstajajo tudi regije in države v podobnem položaju. Zato bi bilo dobro v tem kontekstu, če bi državam članicam dali možnost, da sprejmejo prehodne nacionalne načrte, v katerih bi uporabljali nižje mejne vrednosti za emisije določbe in pravila morajo vključevati tudi odstopanja zaradi nacionalnih ali regionalnih ter uh, lokalnih specifičnih pogojev. Cilje, ki so si jih zastavile države članice, bi morali doseči. V kompromisnem besedilu opozarjamo, da Mnoge države članice zaradi svojega geografskega položaja enostavno ne morejo do roka doseči svojih eh, ciljev. Hvala. Hvala, gospod Sonik. Za minuto sedaj dajem besedo gospodu Gjereku. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Odbor za okolje ni podprl nekaterih primernih prilagoditvenih ukrepov. Poročilo gospoda Kramerja, če ga bomo podprli, bo povzročilo marsikatere težave v nekaterih državah članicah. Če bomo to sprejeli, bo to pomenilo za Polsko, da od leta 2018 mm, ne bomo mogli več eh, ohraniti nekaterih industrijskih obratov. In to bo lahko povzročilo veliko težav. Do leta 2020 bodo potem morale polske elektrarne zmanjšati svojo proizvodnjo za 50 odstotkov. Mislim, da bi v drugi obravnavi takšne predloge morali zavrniti. Na ta način bomo ogrozili tudi konkurenčnost in obstoj nekaterih industrijskih sektorjev. Hvala minuto in pol, sedaj dajem besedo gospe Suli. Hvala, gospod predsedujoči. Končni dogovor o prenoviti direktive je več kot spremljiv in zelo bi rada čestitela za delo gospoda Kramerju. Stališče, ki bo zdaj potrjeno, sem zagovarjala že več del, dal časa in s tem dobivamo ambiciozno, a realistično zakonodajo. Kar se tiče pri, določene prožnosti, je ta ohranjena za, to, eh, tem, eh, torej za gospodarske dejavnike. Potem eh, so nekatere druge stvari, ki so bile prav tako polemične, so zdaj na podlagi tega besedila precej bolj stvarne. Rada bi povdarjala tudi, da ta dogovor omogoča boljšo artikulacijo direktive ETS in hkrati umika iz besedila nove direktive eh, slabo zamisel uh, oblikovanja trga uh, kvot um, SO2 in NOx. Potem so tu še pomembne določbe v zvezi z uh, tlemi, z onesnaževanjem tav in te stvari bo še treba urediti, kar pa bodo seveda morale urediti države članice z svojo ustrezno zakonodajo. Uh, Dogovor je torej posledica triloga, gre za izjemno delo z vseh strani in to besedilo je resnično bistveno tako za industrijo kot za okoljsko politiko celotne Evropske unije. Hvala lepa. Lepša hvala, gospa Soji. Sedaj ima za minuto eh, besedo gospa Tikal. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Direktiva o industrijskih eh, emisijah je namenjena zmanjšanju industrijskih emisij v 52 tisoč eh, gospodarskih oziroma industrijskih objektov. Seveda pa v ta namen potrebujemo usled, ustrezne odobritve in eh, določanje operativnih pogojev obratovanja za takšne obrate na podlagi najboljše razpoložljive tehnologije. Če hočejo prizadeta podjetja dobiti odobritve za nadaljne delovanje, morajo pripraviti načrte modernizacije s ciljem zmanjšanja emisij. To direktivo bi morali povezati z industrijsko politiko Evropske unije. Direktiva mora zagotoviti dovolj fleksibilnosti za modernizacijo evropske industrije, istočasno pa tudi za ohranjanje obratov in delovnih mest v Evropi eh, ob predpostavki, da to pomeni zmanjšanje industrijskih emisij. Komisija se mora čim prej posvetovati s parlamentom in državami članicami, ko gre za določenje emisijskih vrednosti in BAT, ne pa šele potem, ko so te bile določene. Hvala. Zadnji govornik v tem krogu je gospod Marcin Kijevič. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dve eh, stvari sta, o katerih bi želel spregovoriti v zvezi z našo razpravo. 3 proti 2 je končni rezultat eh, nogometne tekme. In sedaj naj res eh, spregovorim nekaj o direktivi. Energetsko strategijo moramo začeti uresničevati in to, kar je pred nami, je sedaj rezultat eh, trialoga ko gre za industrijske emisije. Na Polskem eh, več kot 80 eh, odstotkov toplote in električne energije proizvajamo eh, v termoelektrarnjah na premog. Vendar, kljub eh, strogim zahtevam, kar zadeva emisije SO2 in NOx, moramo zahtevati prehodno obdobje, prehodne nacionalne načrt. Torej do leta 2015 naj bi Poljska zaprla 30 oziroma modernizirala 30 eh, elektrarn. V naslednjih letih pa smo se zavezali, da bomo eh, zgradili sodobne energetske objekte in instalacije oziroma naprave, ki bodo energetsko učinkovite. Želimo si tudi diversifikacijo goriv, ko gre za proizvajanje električne in drugih energij. Temu naj dodam še naslednje. Energetski in okoljski svežen Poljska že izvaja in do leta 2020 moramo zlasti delati na eh, povečanju deleža obnovljivih virov energije za 20 odstotkov. Hvala. Gracias, señor. Hvala, gospod Marcinkijevič. Zdaj pa imamo štiri kolege, ki bi želeli, ki so pritegnili mojo pozornost. Najprej bo eno minuto govorila gospa Rojtova. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčena, že kompromis Hvala, gospod predsedujoči. Prepričana sem, da ta kompromis med svetom in parlamentom, da je dobra razumna rešitev za prenovo eh, direktive IPPC. Gre za eh, politično soglasje, ki je bilo doseženo med češkim predsedovanjem v zvezi z eh, torej modernizacijo stvari na tem področju. Zagotovo ni bilo lahko to doseči med krizo. Kot zdravnica, bi si seveda želela večje zmanjšanje emisij, ampak to žal ni stvarno. V Češki republiki smo že dosegli dogovor z industrijo in že imamo nacionalni načrt zmanjšanja emisij eh, tako, da bomo nove ravni dosegli že v desetih letih. verjamem, da bi bila prenova slaba, če bi imeli drugačno besedilo. Torej še enkrat hvala lepa tudi poročevalcu. Hvala, bravo. Hvala, gospod Paskva ima besedo. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán komisár, cený kolega. Gospod predsedujoči, gospod komisár, rád by podporu napore gospoda Kramerja, za to, da izpolnimo cilje, kar se tiče okoljske politike Evropske unije. Hkrati pa razumem skrbi nekaterih držav članic, kajti Evropski parlament lahko s svojimi ukrepi, ki jih zdaj potrjujemo, eh, eh, zaostri situacijo pri njih, eh, vendar lahko tu vendarle govorimo o spremljivi ceni za izboljšanje okolja, še posebej v zelo onesnaženih regijah. Zato je treba počasi nadaljevati z vedno večjim pritiskom, da se to ureja, da se zmanjšajo emisije. In hkrati moramo imeti tudi nek konstruktivni dialog z vsemi udeleženci eh, iz industrije, zato da bomo dejansko utrdili takšno filozofijo tudi pri njihovih razvojnih načrtih. Hvala za vašo pozornost. Dobre, la signora... Besedo ima gospa Kortinger za eno minuto. Birokratija pa vseeno zmanjšanje birokracije, eh, poenostavitev, večja učinkovitost. To so trije cilji, ki jih hočemo doseči tudi z to direktivo. Smanjšati moramo birokratske ovire, če hočemo bolj učinkovito delovanje ustreznih obratov. Potrebujemo tudi takšno direktivo, ki bo izvajala dogovorjene okoljevarstvene ukrepe. Potrebujemo pa tudi neodvisen nadzorni organ, ki bo zagotavljal izvajanje vseh direktiv. V zadnjih letih smo emisije CO2 z modernizacijo že zmanjšali v energetskem sektorju za 12 odstotkov. Industrija mora seveda slediti tem naporom z novimi standardi, ki so eh, namenjeni znižanju onesnaževanja okol, eh, okolja, bo tudi komisija lahko kaj prispevala. Hvala, sedaj pa gospa Marines. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je kompromisno besedilo zelo, zelo dobro, kajti brišejo se razlike med državami članicami, kar se tiče izvajanja zakonodaje. Prav tako bodo zdaj tu nekateri novi instrumenti eh, za eh, obrate, ki se ne morejo držati rokov. Imamo tudi nekatere Eh, torej najmanjše, najniže standarde, ki jih bodo zdaj morali upoštevati vsi, medtem ko kar se tiče izjem, so lahko, se lahko odobrijo samo za nekatere omejene vrednosti. In vse te izjeme eh, se tičejo primerov, ko imamo zelo velike stroške, stališča, torej primerjave eh, glede na koristi za okolje tudi gospodarske koristi je treba upoštevati, seveda ne le okoljsko varovanje. Kvornik je bil prekinjen. Besedo ima še eh, kolegica zgoraj. Gospa Korhola, eh, torej tu gre za pomembno zakonodajo, eh, zato da bomo dosegli cilje do leta 2018. To je seveda zelo pomembno. direktiva prihaja v pravem času, pomembna je za okolje in podjetja bodo morala investirati v ustrezno okoljsko, okolju primerno tehnologijo. E, oprostite, e, tolmači vam težko sledijo, če bi morda lahko govorili angliško ali pa govorite bolj počasi, da vas bodo lažje tolmačili. Številne Številna podjetja bodo morala prej zapreti svoje obrate in lahko bi imeli hude posledice, zato pa resnično potrebujemo ustrezen kompromis, ki bo omogočal prožnost tudi za stara podjetja, za stare obrate. Stroški zapiranja obratov so tudi lahko visoki eh, in potrebujemo tudi omejitve emisij CO2. Tako smo zaključili postopek, kdor pritegne pozornost. Zaključili smo torej s tem, zdaj pa bom dal besedo komisarju Potočniku, da se odzove na komentarje iz te razprave. Chris, uh, key points. Slišali smo nekaj ključnih zadev v zvezi z uh, varovanjem okolja in tudi preprečevanjem izkrivljanja konkurenčnosti. Zelo pomembno je torej, da imamo tukaj neko prožnost in hkrati seveda tudi omejitve zgornje vrednosti, seveda pa mora biti takšna prožnost tudi upravičena. Komisija bo upoštevala uporabo in u, u, izvajanje te prožnosti Eh, prihodni nacionalni načrti bodo morali do leta 2020 ustrezno se odzvati ali pa bodo, bomo morali zapirati eh, obrate do leta 2023. Zavedate se seveda, da je bil predlog komisije krajši rok. Kar se tiče javne transparentnosti in drugih zadev, mislim, da je ta svežen treba sprejeti, zato da bomo lahko šli naprej. Komisija bo seveda z veseljem pomagala vsem udeležencem v tem postopku. Hkrati pa sem že večkrat povedal, da sam nisem nikoli okleval in tudi v prihodne ne bom uh, uh, okleval pri postavljanju nekaterih uh, uh, ovir oziroma obveznosti in zahtev, kajti verjamem, da gre tu resnično za pomembne zadeve in da, moramo, uh, da moramo slediti pravilom. Seveda moramo poskrbeti za konkurenčnost v Evropski uniji. Seveda si želimo tekmovati s Kitajsko, to da. Vse to ne sme, iti, uh, v, ne sme biti v skladu z njihovimi standardi za uh, varovanje zraka in okolja. V tam eh, prihaja do številnih predčasnih smrti, ki so ravno posledica slabega okolja, slabega zraka in mislim, da zagotovo moramo dati svoji industriji čas, da ustrezno ugradi te zadeve v svoje investicijske načrte. Hkrati pa moramo pogledati tudi na pozitivno stran eh, agende. Namreč na ta način bomo prišli tudi do tehnološkega napredka in prednosti predlog prenove direktive IPPC pravzaprav ne spreminja bistveno eh, nekaterih zadev iz leta 96. Prvi predlog je bil eh, oblikovan na podlagi ocene eh, učinkov in treba je tudi vedeti, da bodo najboljše razpoložljive tehnologije, da te upoštevajo tudi stroške za, iz, za uvedbo, za njihovo uvedbo. Potrebujemo seveda ustrezno politiko za podporo industriji, stališča tako eh, okoljskih tehnologij, eh, okvirnega eh, načrta številka 7 in tako naprej, strukturnega financiranja in tako naprej. Če povzamem, kar sem slišal danes, je to boljše okolje, ohranjanje konkurenčnosti, delovna mesta, trajnost, zmanjšanje stroškov, preveč izjem, bolj stroga pravila, več prožnosti je potrebno, treba je upoštevati in uravnovesiti interese. In prav to ta kompromisni predlog tudi prinaša. Dejstvo je, da se gibljemo naprej, dejstvo je tudi, da gremo v pravi smeri, v smeri boljše kakovosti življenja, bolj zdravega in varnega okolja, več možnosti za industrijo z več pobudami za inovativnost, inovacije in verjamem, da je predlog, ki je zdaj na mizi in ki je bil odlično eh, usklajen tudi, eh, predstavljen tudi strani gospoda poročevalca, eh, verjamem, da ima tudi vašo podporo, kot jo zagotovo ima strani komisije. Hvala lepa. Zdaj pa še prispeve gospoda Kramerja za dve minuti, da zaključimo to razpravo. Ja, jaz sem vas. Vidnaka prezident. Hvala, gospod predsedajoči. Tri zanimive stvari so se zgodile sedaj. Jasno je, da bo Evropa zmagala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Drugič, Nemčija je dobila komplimente iz Združenega kraljestva. To se tudi v nogometu ne, ni dogodilo. In tretjič, Uh, svet je še na pravi poti, kajti zelenim je bolj pomemben nogomet, kakor uh, varovanje okolja. No, vsekakor bi želel v zvezi z razpravo dve stvari povdariti. Prvič, razumem vse skrbi in zadrege vzhodnoevropskih prijateljev. Sam prihajam iz vzhodne Nemčije, zato sem tudi del vzhodne Evrope. Zato razumem, da vsakega okoljsko-političnega koraka ne moremo takoj uh, uresničiti zlasti v vzhodnji Evropi. Varovanje okolja na visoki ravni si moramo privoščiti, to drži. Ampak, če to upoštevamo, je treba vedeti, da je v kompromisu že upoštevano to različno stanje v različnih državah članicah. Drugič, uporaba najboljših eh, razpoložljivih tehnologij. Eh, Tukaj je bil uporabljen argument Kitajske, ki ni samo napačen, temveč tudi nevaren. Treba je vedeti, industrijski procesi v Aziji so v vsakem primeru cenejši kot pri nas in mi bomo konkurenčno preživeli samo, če bodo vse naše industrijske panoge uporabljale najboljše razpoložljive tehnologije. Brez tega ne bodo, njih, ne bodo preživeli. Nihče ne zahteva od nikogar, da bi jutri zaprli nek industrijski obrat, da bi ne vem, mejne vrednosti v enem tednu znižali. Zato imamo prehodne na obdobja. Ampak če bi eh, opustili te napore zaradi eh, boja za konkurenčnost, bi to bilo napačno. Ne samo zaradi okolja, temveč tudi zaradi bodočega preživetja naše industrije. Najlepša hvala, gospod Kramer. Čestitke, ker dobro opravljamo modelu, sedaj zaključujemo uh, razpravo o tem poročilu, o njem bomo glasovali jutri. Zdaj pa na zadnjo točko dnevno, dnevnega reda danes večer.